poročilo Carlosa Coelja, gre za gibanje oseb z vizumom za dolgoročno prebivanje. Počakal bom na komisarko Malmström. Kom? Dobrodošli. Sedo pa predajam poročevalcu gospodu Koelju. Hvala lepa, gospod predsednik. Drage kolegice in kolegi, danes govorimo o absurdni temi. Namreč, veliko je mladih, ki imajo možnost, da sodelujejo pri eh, tečajih v Belgiji, potem pa ne morejo odpotovati v Španijo ali pa na Portugalsko, da bi tam dobili dodatne informacije. Osebe lahko živijo le tam, kjer imajo tudi dovoljenje za bivanje, vendar pa je potrebno zagotoviti svobodo gibanja. Idealno bi bilo, če bi države članice spoštovale svoje obveznosti in bi dale eh, dovoljenje za prebivanje državljanom tretjih držav, ki imajo takšen vizum. Ampak temu ni tako v večini držav članic. In države članic so. Eh, izdale tudi dol, določene druge ukrepe. Eh, recimo, da se tri mesece lahko svobodno eh, giba eh, v šengenskem močju, vendar pa bodo ti vizumi kmalo odpravljeni in zaradi tega moramo hitro najti rešitev za to situacijo. Večina eh, članov odbora Libe je podprla predlagano rešitev, da bi s tem zmanjšala varnost v državah članicah. Z drugimi besedami treba bo uh, preveriti, kaj je v sistemu SIS, to pa že uh, obstaja za državljane tretjih držav, ki imajo dovoljenje za prebivanje in tako bomo lahko pomirili tiste, ki jih eh, skrbi varnost država članica izda vizum za dolgoročno bivanje in pa dovoljenje za prebivanje, ne da bi eh, preverili podatke v SIS-u. To je bilo doslej člen 76 ureja to področje, vendar pa so tu problemi, kajte ene osebe, ki imajo veljavno vizo, so potem eh, eh, so, so, so eh, potem po sistemu SIS eh, preprič, pre, eh, preprečene oziroma policisti preverjajo, ali je vizum bil izdan pravilno ali ne. Z drugimi besedami, tisti, ki imajo vizum za dolgoročno prebivanje, bi morali imeti take pravice kot tisti z dovoljenjem za prebivanje. Se pravi, tri mesece bi lahko se gibali po šengenskem območju. Vemo, da moramo okrepiti raven zaščite podatkov v šengenskem sistemu in prosimo komisijo, da predloži potrebne pobude v tej smislu, če SIS-2 ne bo začel eh, delovati do eh, leta 2012. E, eh, imamo nekaj e, novih predlogov po novi pogodbo z novimi po, pravnimi podlagami in to besedilo, ki je tukaj, je rezultat razprave s švedsk, italijanskim eh, in španskim predsedstvom in upamo, da bo eh, to besedilo lahko sprejeto po prvi obravnavi, preden bo začel eh, veljati novi vizumski kodeks. Predsedstvo danes ni zastopano, ampak mora jamčiti, da bo 5. aprila začel veljati ta novi zakonodajni akt komisiji eh, čestitam za to pobudo, sveto se zahvaljujem za sodelovanje, pred eh, švedskemu in španskemu predsedstvu se zahvaljujem, ravno tako pa tudi poročevalcem v Senci, ki so nam omogočili konsens v odboru Libe. E, kajti to bo rešilo težave tisočim eh, ljudi, ki eh, so v Evropi. Hvala lepa. Obregado, komisar Malström. Hvala lepa, komisarka Malström. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Spoštovane članice in člani, kot je poročevalec povedal, je namen tega predloga olajšati gibanje znotraj šengenskega območja za državljane tretjih držav, ki legalno prebivajo v eni od državi članic na podlagi tako imenovane D-viza. V eh, trenutno veljavnem sistemu je tako, da ti državljani lahko Eh, poštujejo, eh, potujejo po šengenskem območju, če imajo dovoljenje za prebivanje. Ampak pred nedavnim je prišlo do eh, tendence, da se ne pretvarja vizumov za dolgoročno prebivanje v dovoljenje za prebivanje. In ravno zaradi tega imamo to razpravo, kajti treba je najti rešitev pravna in praktična situacija negativno vpliva na državljane tretjih držav, v precejšnjih merih na tiste, ki so legalno v naših državah članicah na podlagi vizade. Te, te državljane ne morajo v, tret, eh, v drugo državo, ne morejo tranzitirati, Eh, če se želijo vrniti v svojo državo izvora. In kako absurdna je ta situacija, eh, je ravno kar povedal poročevalec gospod Koeljo. Najboljša rešitev bi bila, da bi vse države članice izdale potrebna dovoljenja za prebivanje in to pravočasno. Žal pa eh, temu danes ni tako. In zato imamo ta trenutni predlog pred seboj. Namen je Eh, razširiti načelo ekvivalentnosti med eh, dovoljenjem za gibanje in pa tako imenovani devizata. Eh, državljani tretjih držav, ki imajo tak vizum, bojo potem lahko potovali v drugo državo članico za tri mesece v vsaki šestmesečnem obdobju pod istimi pogoji kot imetniki dovoljenja za prebivanje. In eh, to bo tudi potrdilo trenutno filozofijo svobode gibanja. Kajti, eh, te eh, osebe bodo seveda morale imeti se seboj tudi dokumente, ki dokazujejo zakonito prisotnost osebe na tem, tem prostoru. Vesela sem eh, podpore eh, poročevalca temu predlogu in eh, podporo sta izrazila tudi odbora Libe in Juri. In jasno je, da je sedaj treba ukrepati, da se olajša življenje državljanom tretjih držav, kajti želimo spodbujati tiste, ki legalno prebivajo na našem ozemlju in zato se zahvaljujem poročevalcu za konstruktivni pristop. Nimi treba posebej ponavljati, da moramo hitro najti rešitev zlasti eh, zaradi eh, vizovskega kodeksa, ki bo začel veljati 5. aprila in ta bo odpravil tako imenovane D plus C vizas. Te so do določene meri reševale težave eh, državljanov tretjih držav. Upam, da bo osnutek uredbe zadovoljiv in spremljiv za vse strani da uh, se odzovemo na katere pomisleke Evropskega parlamenta in držav članic, pomisleke v zvezi z varnostjo, zato smo uh, dali nekaj popravkov in eh, predlaga se krajša veljavnost, ki ne sme presegati enega leta. Po enem letu predlog predvideva, da bo država članica morala izdati dovoljenje za prebivanje. Potem zahteva sistematičnega preverjanja v SISO, je tudi eh, poudarjena v tem osnutku države eh, članice oziroma njihovi pristojni organi, ki so izdali vizum D, bodo morali sistematično preverjati eh, SIS, tako da se bomo izognili situaciji, kjer bi prišlo do iste eh, časnega izdaje razpisa ukrepa, kakor izdaje vize. In kar zadeva biometrične elemente, to je seveda zelo pomembno vprašanje za države članice. Kot veste, je osnutko eh, uredbe priložena politična izjava in komisijo se vabi, da razmisli o možnosti uporabe biometričnih identifikatorjev na vizumih in da rezultate te študije predstavi temu plenarnemu zasedanju in svetu do eh, 21. julija 2011. Komisija sprejema dejstvo, da se vključi tudi obveznost poročanja v osnutek uredbe. Za zaključek, da bi našli eh, kompromis in da bi pomirili eh, Eh, pomisleke oziroma nekatere delegacije v zvezi z visoko ravnjo eh, varovanja podatkov, kjer je bil izdan razpis eh, ukrepa, smo se odločili za skupno izjavo. Komisijo se vabi, da predstavi potrebne zakonodajne predloge, ki bodo spreminjali Eh, trenutne tekste za varovanje podatkov, če bo prišlo do pomembnih zamud pri eh, uveljavljanju SISA 2, se pravi, če SISA 2 ne bo začel eh, veljati do 2012. Tako upam, bomo dosegli ustrezno rešitev, ki bo olajšala življenje državljanov tretjih držav, ki legalno prebivajo na naših državah in to bo tudi v skladu za filozofijo e-, e-, Evrope brez notranjih meja. Še enkrat se zahvaljujem odboru Libe, odboru Jure in pa poročevalcu za zelo konstruktivni pristop do tega predloga. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Much, Now, Hvala lepa, gospa komisarka. Gospa eh, Wikström, dve minuti. Tak, smike, EU-samarbetet det bygger... Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Sodelovanje v Evropski uniji se temelji na vrednotah in ena od glavnih vrednot je prosto gibanje. In zato je potrebno možn, ustvariti možnosti, da se ljudje lahko prosto gibljajo. V Evropski uniji ne bi smelo biti nobenih omejitev glede tega. To je pomembno za nas vse, ki živimo tu in to velja za nas vse, ki živimo tu. To bi pa moralo veljati tudi za tiste, ki prihajajo k nam in to uh, legalno. Uh, morali bi imeti možnost, da se prosto gibljajo. In kot je gospod Kvelja rekel, pa nimajo te možnosti in lahko se zadržuje samo v državah, ki so jim vizo izdale. To pa vodi do tega, da naprimer profesor iz Intila v moji državi, v Upsali, naprimer na švedskem se nahaja, ne more odpotovati v Pariz na kakšno konferenco. To se pravi, če bi hotel, potem mora zahtevati vizo za Francijo in en eh, študent iz Kitajske, naprimer, ne more potovati v Nemčijo, da bi preživel tam eh, konec tedna oziroma eh, dopust. In to je omejitev prostega gibanja. In tega v Evropski uniji ne bi smeli dovoliti. Namen tega predloga, o katerem bomo sedaj sklepali, je v tem, da se omogoči eh, prosto gibanje državljanom tretjih držav, ki se legalno dalj časa zadržujejo v eni od držav članic Evropske unije. Najlepša hvala gospodu Kvelju, ki je opravil odlično delo kot poročevalec mesec. In po mojem mnenju in je upošteval tudi mnenje odbora Juri in tudi e, poročevalcev v senci. E, predlog, ki ga imamo, je pozitiven predlog, predlog, ki pomeni korak naprej v smeri odobravanja prostega gibanja tudi e, državljanom tretjih držav. Gospod predsedujoči, to uh, je zelo dobro, jaz sem ponosna, da se živim v Evropski uniji in da se lahko za te stvari zauzemam. Hvala lepa. Kinga. Hvala lepa, eh, Kinga Gal za Evropsko ljudsko stranko. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Kolegice in kolegi, gospa komisarka, pozdravljam to priložnost ki jo imamo sedaj. Sedaj bomo sprejeli resolucijo v Evropskem parlamentu, ki bo olajšala potovanja državljanov tretjih držav, ki zakonito prebivajo na ozemlju Evropske unije. Ta predlog ima namen olajšati življenje eh, imetnikom vizoma za dolgo prebivanje kajti ti bodo sedaj lahko potovali znotraj Evropske unije. Tako bomo dobili rešitev za takšne situacije, kjer nekatere države članice iz tega ali onega razloga ne morejo ali nočejo izdati dovoljen za prebivanje državljanov tretjih držav na svojem ozemlju, z drugimi besedami te države ne uporabljajo šengenskega okvirja. In Zato moramo pozdraviti napore, da se takšna rešitev najde in da se izognemo situaciji, kjer bi eh, ljudje zunaj Evropske unije dobili otis, da vstopajo v neko eh, nepremagljivo trnjavo. Tu je zelo pomembno celovito obladovanje oziroma upravljanje meja. Meje bi morale biti odprte za ljudi, eh, ki so bona fide obiskovalci. To velja pa zlasti za državljane sosednjih držav. Tu mislim konkretno na mačarsko manjšino, ki bi morala imeti priložnost potovati brez eh, dodatnih težav v Evropski uniji. To pa zahteva na ravni Evropske unije in na ravni zakonodaje članic takšno zakonodajo, ki ne bo v nasprotju z, eh, med seboj, ki ne bo konfliktna, ampak ki bo omogočala doseganje naših ciljev. To pa je olajšati prosto gibanje študentov, ki študirajo v tujini, kajti oni bi morali biti prvi koristniki te zakonodaje. Strinjam se s tem, da mora komisija do aprila eh, pripraviti Eh, do aprila eh, leta 2012 pripraviti poročilo o uporabi te zakonodaje in pa tudi o doseganju ciljev. Gospa Linkevič, jute za socialiste in demokrate. Hvala lepa, gospod eh, predsedojoči, gospa komisarka, kolegice in kolegi. Najprej želim gospodu Kvelju čestitati za njegovo poročilo. Strinjam se, da je pomembno zagotoviti prosti pretok oziroma prosto gibanje državljanov tretjih držav, ki zakonito prebivajo v eni od držav članic na podlagi vize za dolgoročno bivanje. Do sedaj je bila praksa ta, da se je to vizo nadomestilo z dovoljenjem za e, prebivanje, ampak v mnogih državah je bil to dolgotrajen postopek iz raznih razlogov. Lahko vam dam veliko primerov, vključno z primerom Litve. Recimo, imamo šoferja tovornjaka. On ima vizom D, ampak ne more upravljati svojega dela. Vendar moramo vedeti, da eh, s tem ravnamo v nasprotju z opravičenimi prečakovanji državljanov tretjih držav. Potreba je poenostaviti postopke izdajanja dovoljen za prebivanje vizumi za eh, dolgoročno eh, bivanje bi morali imeti enake učinke kot dovoljenje za prebivanje. Najpomembnejše je, da omogočimo možnost potovanja tem državljanom tretjih držav. Strinjam se s tem, da bi državljani iz tretjih držav, ki imajo vizom e, eh, za dolgotrajno bivanje, lahko potovali za tri mesece v eh, druge države, torej da bi za nje veljali enaki pogoji kot za tiste, ki imajo dovoljenje za prebivanje. Vendar pa eh, to ne bi smelo prinesti nevarnosti za države članice oziroma zmanjšanje varnosti in upam, da bo ta e, uredba sprijeta čimprej, gospa Grisbeg. E, eh, gospod pred e, sedmi, kolegice in kolege, gospa komisarka, eh, v različnih težavah so različne faze, ki jih je treba realizirati in to vidimo tudi v primeru tega besedila. Slišali smo, kaj menijo eh, kolegi. Ta uredba se nanaša na vse osebe tretjih držav, ki zakonito prebivajo na našem ozemlju. Zato je zadnji čas, da se ta akt sprejme. Zadnji čas je, da se zagotovi svoboda gibanja državljanom tretjih držav, ki zakonito prebivajo te. In sem zelo vesela, da smo sedaj eh, ugradili novi kamenček v izgradnjo Evrope, ki eh, jo seveda želimo vedno bolj varno ampak v bistvu ni bistvenih težav s tem besedilom. Tudi amandmajev je bilo malo in to je znak, da si vsi želimo zgraditi tako Evropo, kjer nihče ne bo prisiljen ostati v eni eh, državi. Prav tako eh, ta uredba prinaša nove eh, pravice za študente, raziskovalce in druge, ki živijo na našem ozemlju. In to bo tudi izboljšalo eh, sliko Evrope na ozven, sliko Evrope kot enotnega skupnega prostora in to bo seveda tudi okrepilo evropsko kulturo in identiteto izven naših meja. Hvala lepa. Gospod Tavares, dve minuti in pol. Em primer lugar, eu quero agradecer ao relator, eh, eh, Carlos Coelho, cuja... Najlepša hvala. Najprej zahvala Coelho kot poročevalcu in Upošteval je mnenja tudi poročevalcev v eh, senci in zato mu gre posebna zahvala. On je eh, naredil zelo veliko eh, tako za državljane Evropske unije, kot tudi za državljane tretjih držav. Evropa ni samo ena, enota državljanov, temveč tu živijo tudi milijoni drugih e, prebivalcev, državljanov tretjih držav, ki prihajajo k nam, da bi pri nas ali delali ali študirali. Poročevalec je odlično z nami sodeloval, eh, z poročevalci v senci in mislim, da ne smemo pozabiti, da smo tu naredili nekaj za ljudi. Nekaj primerov smo že slišali o znanstvenikih, študentih, ki prihajajo v Evropo, zato ker eh, hočejo tu opravljati svoje delo, ki pa ne morejo potem potovati v druge države Evropske unije. Čeprav lahko v dveh urah, naprimer, eh, prideš v drugo državo članico. Eh, iz eh, Lizbone prideš enostavno v dveh urah nekam v Španijo, naprimer. To bi morali omogočiti, torej, da bi lahko raziskovalci lahko raziskovali tudi v drugih državah eh, članicah oziroma si pridobili tam potrebne informacije. Uh, E, imajo naprimer težave, če hočemo e, koga povabiti v Bruselj, da bi z njim tukaj razpravljali. Nam se zdi, da je dejansko škoda, da je mobilnost državljanov tretjih držav bila e, tako omejena, da enostavno mobilnosti ni bilo. In to eh, škodi seveda tudi nam naše znanosti, razvoju znanosti in ravno v kriznih časih je posebno pomembno, da e, to naredimo tudi za znanstveno družbo. E, tudi za njih je mobilnost izredno pomembna. In e, mi upamo, da bo svet pred aprilom, preden bo vizumski zakonik pričel veljati, to v dejanju. In moram reči, da naša politična skupina na vsak način podpira predlog poročevalca. Gospod eh, Batten, ena minuta. To poročilo predlaga, da bi države članice lahko izdale vize za dolgo trajno bivanje do 12 mesecev za državljane tretjih držav, ki jih, eh, kar bodo potem priznale druge države znotraj šengenske skupine. Eh, Združeno kraljestvo ni članica oziroma del šengenskega območja, zato ne bo direktno to vplivalo vendar pa bo za državljane tretjih držav lažje potem potovati iz ene države v drugo znotraj EU. Eh, eh, Združeno kraljestvo ima ogromne probleme z nelegalnim priseljevanjem. Vsaj en milijon jih je v Veliki Britaniji. Po tem predlogu tisti, ki želijo nelegalno priti v eh, Združeno kraljestvo, bodo lahko potem čisto legalno prišli v neko drugo državo EU, tam bojo pa dobili potem vizom za dolgoročno prebivanje in potem prišli nazaj v Združeno kraljestvo. Zato bo naša stranka glasovala proti temu poročilu, zato da bomo bomo preprečili nadaljno nelegalno priseljevanje. Hvala lepa, gospod uh, Van Heke, ena minuta. Hvala, gospod predsedujoči. V tem poročilu uh, gre za eno zelo čudno utemeljitev, zakaj naj bi to poenostavili. Na vsak način je to prednost, če gre za tujega eh, študenta, ki tu študira in eh, mogoče rabi kakšne informacije. Eh, in če to ne najde na nizozemskem, hoče potovati v Barcelono. To je za njega sicer dobro, ampak to ni glavni razlog. Tu gre predvsem za to, da so odstranjene naše meje in da imamo svoboden prostor in da bi ljudje lahko potovali iz ene države v drugo. E, to je bil tudi smisel celotnega SISA. Zdaj pa je stvar takšna, da naprimer eh, il, eh, nezakoniti priseljenci, ki so bili v Španiji, lahko preko drugih držav pridejo zopet v Španijo. Eh, se pravi, da eh, imajo ljudje, ki so, ljudje, ki so zakonito na ne, v neki državi, eh, slabšo pozicijo. Eh, gospod Diaz de Mera Lucija, dve minuta. Najlepša hvala. Carlos Okoeljo se zahvaljujemo za odlično opravljeno delo in tudi za visoko raven konsenza, ki je bil dosežen v odboru. Eh, ta eh, konsens je bil dosežen na vseh straneh eh, te hiše. V Evropski uniji imamo najširše območje svobode, ki je bilo ustvarjeno in to bodo sedaj lahko uživali tudi državljani tretjih držav, ki legalno prebivajo v Evropi. Ko govorimo o imetnikih vize D, Eh, menimo, da bi oni morali imeti to možnost. Ti imetniki viz, eh, viza, eh, vize D bi morali dobiti možnost enakih pravic, kot jih imajo imetniki dovoljenja za dolgoročno gibanje. Trenutno pa lahko se svobodno gibajo samo po državi, ki je to eh, vizo izdala. Študenti, ki pa pripravljajo recimo doktorat v Lizboni o zgodovini eh, Amerik, eh, ne bodo mogli priti do relevantnih arhivov v Sevilji. Sedaj. Učinki, ki si jih želimo doseči, se mi zdijo, da eh, morajo biti isti kot eh, tisti, ki jih daje dovoljenje za prebivanje. Načelo je prosto gibanje ljudi za namene dela, študija in eh, raziskav ter akademskega dela. Prav gotovo. Poročilo gospoda Kvelja podpiram odlično poročilo je to, kot sem že povedal, ampak prepričan sem tudi, da predstavlja dodatna jamstva za prosto gibanje, ki ga branimo. Hvala lepa. Gospa Jotova, dve minuti. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Želim se zahvaliti poročevalcu gospodu Kvelju za upravljeno delo, zahvaljujem se mu tudi za sodelovanje ki je eh, potekalo v času konsolidacije tega poročila med vsemi tremi institucije. Ravno tako se zahvaljuje za prvo obravnavo, upam, da bo tudi žadna. Eh, dobro bi bilo, da bi eh, bilo to besedilo sprejeto do konca aprila 2010, kajti zelo pomembno je, da lahko prebivalci, ki so državljani tretjih držav in legalno prebivajo tukaj, svobodno potujejo po Evropi in da dobijo vse pravice, ki jih daje dovoljenje za dolgoročno gibanje. Vsaka oseba, bo morala prejeti vse potrebne informacije takrat, ko bo dobila svoj vizum. Ravno tako bo to osebo treba obvestiti, da bo ta eh, vizum poslal avtomatično dovoljenje za eh, eh bivanje preden poteče prvo leto. Podariti je treba tudi dejstvo, da iz varnostnih razlegov vsaka oseba, ki bo zaprosila za vizum D, bo morala biti preverjena in bo eh, tudi upisala v SIS. Eh, upoštevati bo treba vse informacije, ki so že v eh, programu SIS. Če SIS-2 ne bo eh, delojoč ob koncu leta 2012, pa računamo na to, da bosta svet in komisija predstavila potrebno zakonodajo, da se zagotovi ista raven varovanja podatkov in varnosti kot tukaj. Hvala lepa, gospod Borgezio. Ena minuta. Hvala lepa. Ta predlog ima namen olajšati potovanja državljanom tretjih držav, ki eh, legalno prebivajo v EU eh, e in ki imajo eh, vizum D. Nas to skrbi. Zato, ker se meni zdi, da s tem v bistvu pravimo, da odpravljamo razlike med vizumom D in vizumom D in pa eh, dovoljenjem za prebivanje, kajti to bo vplivalo tudi na imetnike vizoma C. Vizom omogoča osebi prebivati v eni državi članici. Sedaj bodo pa lahko šli eh, v drugo državo članico za največ tri mesece v šestmesečnem obdobju. Govorimo o zagotavljanju svobode gibanja, ampak zelo težko bo državam članicam spremljati, kaj se dejansko dogaja in tu bodo eh, prihajala določene težave pri eh, uporabi. Gospod Obermajer. Hvala, gospod predsedujoči. Pred nekaj mesecev E, smo tu praznovali e, Božič, bili smo vsi zelo navdušeni, ker smo poenostavili vizni režim za nekatere države. Kaj se je pa zgodilo? E, prebivalci Črne Gore, Makedonije in Srbije so lahko potovali brez vize in prišlo je do prave selitve narodov. Ugotovili smo, da naprimer 150 tisoč Makedoncev je izkoristilo to novo možnost dve tretjine od teh pa se ni vrnila več domov. V nekaterih eh, vaseh, naprimer eh, albanskih, makedonskih vaseh, eh, cele množice ljudi potujejo vsak dan v smeri Evropske unije. To pomeni, spoštovane dame in gospodje, po 90 dnevih se skrijajo in potem eh, takšni eh, eh, baje turisti eh, pridejo na trg dela. To je zdaj ta razlika med realnostjo in pa željami, kot smo jih slišali v tem plenumu. Probleme pa imajo s tem države članice. Člane države članice morajo to reševati, kar mi tukaj sprejemamo. Prihaja do nezakonitega priseljevanja, ki se ga skoraj ne da nadzorovati in to povečuje tudi delo na črno. Hvala lepa, gospod Obermajer. Gospod eh, Busutil, dve minute. Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi ja želim čestitati kolego Carlosu Kveljo za njegovo poročilo in za to pobudo. Ta pobuda bo omogočila državljanov tretjih držav prosto potovanje po uh, ozemlju EU. Želim pa povdariti en ironični vidik, ki je prisoten v tej razpravi. Po eni strani zagotavljamo več pravic državljanom tretjih držav, pa v tem trenutku se Evropska unija in njeni državljani srečujejo z resnimi problemi pri potovanju. Kajti težko je Eh, potovati recimo iz držav EU eh, e v Libijo. Vemo, kakšen je problem med Švico in Libijo. Libija je zadržala iz, izdajo eh, vizumov državljanom EU in Švicarjem. Mi pa sedaj omogočamo več pravic državljanom tretjih držav, naši pa imajo manj pravic, če potujejo v, Li, v Libijo. Posledice vsega tega so resne. Imamo delavce, ki ne morejo na delo eh, v Libijo, pri nas imamo podjetja, ki ne morejo teh eh, delavcev eh, poslati v Libijo, ne morejo investirati. V Libiji, po druge strani pa so nekateri delavci že v Libiji in morajo tam ostati, dokler eh, pač ne bo ta situacija rešena. Situacija je trenutno težka in zato komisarko Malmström eh, Eh, pozivam, da hitro posreduje v trenutni situaciji. Vem, da je to eh, vprašanje diplomacije med dvema državama, eh, ki nista članici EU, ampak ta diplomatski problem vpliva na življenje EU. Hvala lepa. Hvala lepa. E, monika flašíková benová pani komisárka kolegyne a kolegovia správa kolegu coelha ako aj predmetný návrh nariadenia. najlepša hvala predsedujúci hotela bi povedati da se zahvaljujem e, poročevalcu coelhu za njegovo poročilo. tu gre za e, element demokracije v Evropski uniji. E, imetniki e, vizuma za dolgoročno prebivanje v eni državi se ne morajo prosto gibati po celotni Evropski uniji. E, treba, e, rešitev tega problema je treba podprti, podpreti. Zagotovo eh, je pomembno, eh, da eh, damo študentom, znanstvenikom in ostalim možnosti, da potujejo. Ni nobenega razloga, zakaj se ne bi smeli prosto gibati v šengenskem prostoru. Tu gre za to, da pa moramo istočasno tudi zaščititi varnost. Ob Obstaja še ena skupina, gre za podjetnike, naprimer, ki se tudi ne morejo prosto gibati. In eh, na vsak način moramo podpreti, da se to reši. Dziękuję bardzo. Chciałbym ogromnie podziękować e, panu Kalow. E, moja... Hvala lepa. Zahvaljujem se gospodu Kvelju. Eh, ki je v veliki meri upošteval eh, moje pripombe v mojem mnenju. Ne gre samo eh, za nujno vprašanje, temveč tudi vprašanje simboličnega pomena. In to je naprimer zlasti pomembno za tiste, ki za nekoga iz nove države in eh, mislim, da je to dobrodošlo, kaj ti nove države članice so pravzaprav trpele zaradi to eh, vrstne diskriminacije v preteklosti, tako da če bo to doseženo v parlamentu, bo to za vse nas zelo velik uspeh. In eh, če bi odpravili vizume C plus D, bi to pomenilo, da delujemo ob upoštevanju nujnosti tega vprašanja. Lani eh, je dvoje ukrajinskih študentov, ki so potovali prek Polske na poti iz Ukrajine na Nemčijo, eh, zaustavili so jih na eh, meji. In te, to ni mogoče tako delati, kaj ti študenti lahko veliko prispevajo. Naj še nekaj rečem v zvezi z varnostjo. Tu je tudi izmenjava informacij v okviru šengenskega režima. Naprimer, tu gre za SIS, potem za sistem VIS. In eh, zato bi apeliral na komisarja, da se zagotovi, da je sodelovanje glede varnosti med državami članicami še naprej eh, odlično in gospodu Kovelju se zahvaljujem za odlično poročilo. Hvala lepa. Naslednja govornica ima eno minuto. Hvala. Eh, tudi sama podpiram eh, poročevalca in eh, tudi komisarko. Menim, da je potrebno najti rešitev za to vprašanje ob zagotavljanju tudi človekovih pravic, ob upoštevanju elementa varnosti in to nas prav gotovo vse zadeva. In če želimo, da ta regulativa deluje, potem je potrebno preučiti prakso različnih, različnih držav članic, kajti Nekatere države članice po našem vedenju lahko izdajajo eh, take eh, vizume, potrebno pa je to koordinirati, te prakse koordinirati, zato da bi bilo več zaupanja med državami članicami, zato naj vse države začno uporabljati ta sistem SIS. SIS-2 je potrebno uvesti čim prej, kajti to bo dolgoročna eh, garancija in to je v najboljšem interesu Evrope, zato da lahko državljani tretjega vseh držav, študenti, raziskovalci in ljudje prosto, da se lahko prosto gibljajo. Gospod Papa Nikolao, eno minuto. Prisrčna hvala, gospod predsedujoči, tudi jaz bi hotel se gospodu Kvelju zahvaliti za odlično delo, ki ga je opravil pri tem poročilu. Najprej bi hotel prvič povedati, da šengenska zakonodaja prav to določa, namreč prosto gibanje v prostoru šengenskega eh, območja. In menim, da je to prvi zaključek, ki ga moramo potegniti iz tega. Namreč, eh, da je nujno potrebno to uredbo sprejeti. Ta eh, primer študenta, to je bil dober primer. Študenti morajo imeti možnost, da se prosto gibljajo, da se lahko informirajo in kje je zdaj problem. In hotel bi na kratko spregovoriti še o nečem. Treba je pogledati, kako daleč eh, lahko pride eh, zaradi tega do problema varnosti, eh, če se te pravice udejanji. Mogoče bi lahko prišlo do kakršnih koli težav na področju varnosti v šengenskem eh, prostoru. Če nekdo dobi vizo, moramo biti vedno previdni in to je zelo pomembno pri parametrih. Mora biti jasno, da SIS mora na vsak način eh, biti informacija pri dajanju eh, takšnih viz. Ne gre pa samo za eh, šengensko zakonodajo. Na ta način krepimo tudi varnost in varujemo tudi podatke. Mi mislim, da moramo pozitivno ocenjevati ta predlog in morali bi čim prej poskrbeti tudi za to, da bo SIS-2 pričel čim prej veljati in da bodo organi v državah članicah poskrbeli ne samo za to, da se SIS udejanja, temveč poskrbeli tudi za varnost eh, držav članic in za nas vse. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednja govornica je Tanja Fajon. Predsedujoči, med najpomembnejšimi dejavniki evropskega povezovanja sta odprava notranjih meja in svoboda gibanja državljanom tretjih držav ki zakonito prebivajo v državi članici moramo olajšati gibanje na schengenskem območju. nesprejemljivo je da zaradi birokracije omejujemo gibanje študentom znanstvenikom in podjetjem v evropo prav tako moramo svobodo gibanja čim prej omogočiti državljanom bosne in hercegovine in albanije in ljudem na kosovu ki imajo danes paradoksalno manj pravic do svobodnega potovanja kot so jih imeli pred leti. seveda morajo biti na to pripravljeni in ne nasedajmo zavajajočim podatkom o množičnem nezakonitem priseljevanju vizumski režim je predolgo izoliral ljudi zahodnega balkana ki morajo krepiti stike s sogovorniki v uniji pa jim pogosto zavračanje prošenj za vizume to preprečuje. ne tvegajmo še večjega občutka izolacije in diskriminacije posebej med mladimi ki morda še nikoli niso imeli priložnosti odkriti unijo zato ne izgubljajmo časa ko bosta bosna in hercegovina in albanija Um, ena ali druga izpolnili merila za liberalizacijo vizumskega režima. vsakršno olajšanje potovanj na schengenskem območju je korak naprej in v interesu evropske unije. Eh, gospa komisarka, eh, ti eh, predlogi zadevajo en od, en od glavnih načel in je zelo pomembno in zasluži našo pozornost. Trenutna situacija je absurdna in nerazumljiva, kaj ti ljudje z do, torej vizumi za dolgoročno prebivanje ne morejo, se ne morejo gibati po območju, šengenskem območju. E, zato menim, da je predlog komisije dober predlog, vendar pa potrebujemo tudi varnostne e, garancije oziroma e, zagotovila, kot je predlagano. In tudi tisti, ki so na seznamu SISA glede nezaželenih oseb, tudi to je potrebno upoštevati. Eh, eh, podpiram tudi ta skrajni rok 5. Eh, aprila 2010 in podpiram tudi predlog. Gospa Lukaševska ima besedo. Eno minuto, prosim. Bardzo, na ułatwienie... Hvala lepa, gospod predsedujoči. Ne gre samo za državljane tretjih držav, ki željno pričakujejo eh, te priložnosti za prosto gibanje po državi, temveč tudi drugi in ljudje, ki imajo vizume za krajšijo obdobje oziroma kratkoročne vizume, pravzaprav se lahko svobodne gibljajo. Eh, tu je, eh, naprimer, so, je primer Polske, nekdo tam ne more v okviru tega vizuma sedaj potovati v Francijo. Jo, tu so študentje, tu tu so poslovneži iz tretjih držav in ti naj bi imeli možnost, da se prosto gibljajo po Evropi, da se srečujejo z drugimi, da se spoznavajo s tradicijo in kulturo. Bili bi odlični veleposlaniki eh, z Evropske unije in državljani Evropske unije bi tako tudi naredili korak eh, naprej v tej smeri. Hvala. Sure. Yeah. Gospod Melcer, eno minuto. Gospod predsedujoči, vizumski sistem šengenskih držav je tako kompliciran, da si niti eh, uslužbenci na konzulatih ne spoznajo več eh, uslužbenci eh, na konzulatih, ki ne poznajo razlike med C in D, ne morejo enostavno nič narediti. Zdaj pa eh, mislim, da bi bilo dobro, če bi jih mm, dali pravilne informacije oziroma se z njimi posvetovali. Mm, jasno je, da pride eh, tu do problemov na zunanih mejah in tu je treba nekaj spremeniti. Potre, eh, ni pa, mm, nima dosti smisla, da se o tem sploh razpravlja, če eh, se predpisov, ki zdaj veljajo, dajo, ne udejanja, kakor bi bilo potrebno. Gre za eh, večjo kontrolo eh, prosilcev za azile. Ravno kar zadeva Balkan, eh, nam grozi pravi val novih priseljencev. Naprimer, Pakedonci so izkoristili to novo možnost in potovali po Evropi. E, imel to je na vsak način zadeva, ki je bilo treba zelo dobro preveriti. Gospa Movaj. Hvala lepa. Eh, mi, eh, mađarski poslanci Evropskega parlamenta, smo v posebni situaciji, ko moramo glasovati in se odločati o tem, ali naj omogočimo, da, pre, eh, da državljani izven Evrope lahko uživajo večjo svobodo gibanja v Evropski uniji, temveč ali pa nasprotno, da skušamo to pre, pre, prečevati. In zaradi tragedije Trianona smo zgubili velik del našega ozemlja ozemlja in veliko število mađarskih, mađarskih rojakov živi izven meja sedanje Mađarske in pravzaprav tudi izven sedanega sistema Evropske unije. Tu govorim eh, tudi eh, potem o jugoslovanskem ozemlju ali pa bivšem jugoslovanskem ozemlju ali pa Ukrajini in eh, eh, tu gre za posebno situacijo, ko državljani, naprimer iz teh držav, eh, želijo priti na Mačarsko, tam študirati ali pa tudi delati. In, gre za tiste. To je bi, eh, pravzaprav je eh, bila to njihova domovina in vendarle tam ne morejo delati. To je nesprejemljivo, tega ni mogoče tolerirati in to je potrebno spremeniti. In upamo, da bodo poslanci Evropskega parlamenta naredili vse, da popravijo to situacijo. Gospod Roms. Hvala, eh, gospod predsedujoči. Ti predlogi, predlogi, ki slonijo eh, na domnevi, da vsi tisti, ki vstopajo v Evropsko unijo, da so vsi dobre vere in eh, da če pravijo, da pridejo študirati, je temu tako. Vendar pogosto po so tu študenti, ki pa so na seznamih in ki se nikoli ne pojavljajo v predavalnicah. In dejstvo je, da bi bilo v nasprotnem primeru teže jih locirati eh, in vedeti skratka, kje je njihovo prebivališče. Čeprav Združeno kraljestvo ni v šengenskem območju, eh, pa Eh, so sedaj imetniki, naprimer eh, vizuma za dolgoročno bivanje ali pa rezidenti, mogoče postali jutri nezakoniti eh, priseljenci ali pa celo državljani Evropske unije s, popolnim, s popolno svobodo gibanja. Hvala lepa, gospod Brons. Sedaj pa dajem besedo komisarki Malstrom za odgovor na ta vprašanja in pripombe. Hvala lepa, gospod predsedujoči, hvala za to plodno razpravo. Dve vprašanji sta bili sproženi ogroženi eh, in eh, želela bi se tega na kratko dotakniti. Naprimer, gospod Busotil, ki je eh, spregovoril tudi o Libiji. Vem, da gre za zapleteno vprašanje, vendar pa intenzivno, vodimo intenzivni dialog z Libijo in tudi z drugimi, da bi poiskali odgovor na ta zelo zapleten problem, preden še bolj eskalira in upam, da bom lahko čim prej poročala o napredku na tem področju. Potem naj povem naslednje. Situacija eh, v, eh, naprimer v Albaniji eh, in druge seveda je tudi posebna situacija, potrebno je ugotoviti, kako gre v teh državah glede, potrebno bi bilo pripraviti poročilo in potem to posredovati članom odbora Libe kar zadeva ta predlog. Eh, naj vam zagotovim, da eh, bomo naredili vse, kar je v naši moči, da zagotovimo, da se ta regulativa eh, izvaja. Mogoče se zdi to kot tehnični problem, vendar ni temu tako. Nanaša se na konkretne državljane. Želimo, da lahko pridejo k nam posem legalno, študenti, raziskovalci, znanstveniki z urejenimi papiri. To je dobro tudi za nas. Poleg tega je tudi v skladu z evropsko eh, filozofijo in sicer, da imamo območje brez notranjih meja. Ne bi smeli preveč zapletati življenja za vse te ljudi. V tem predlogu mislim, da je doseženo tudi dobro ravnovesje in eh, tu so upoštevani tudi vidiki, varnostni vidiki na zadovoljiv način. Mislim, da si je, potreba, eh, da si je potrebno čestitati. Eh, identificiran je bil problem, problem in eh, iskali smo rešitev za te probleme. Hvala, hvala lepa, gospod eh, Kvelje, vsem vam pa se zahvaljujem za odlično razpravo v parlamentu. Hvala lepa, hvala lepa, gospa komisarka. Sedaj pa dajem še besedo našemu poročevalcu, gospodu Kovelju. Hvala lepa. Primer. Nekaj sklepnih pripomb bi hotel dati. Jaz menim, da Je slabo, da ni bilo nobenega predstavnika sveta pri tej razpravi. Komisarki Valjcem pa bi se hotel prisrčno zahvaliti za njeno prijaznost in za vso simpatijo. Hotel bi jo prositi, da poskrbi za to pri svetu, da 5. aprila bi dejansko ta uredba morala začeti eh, delovati, ker drugače bomo imeli eh, pravno praznino. Eh, tretja zadeva kolegi, ki so sodelovali v razpravi in ki so rekli, da obstaja problem za varnost, mislim, niso spoznali, da ta parlament v tej uredbi skrbi za to, da se SIS na vsak način upošteva, da se tam poišče vse informacije. In to sem tudi v svojem uvodnem govoru rekel. Jaz mislim, da smo upravili zelo dobro delo, kajti svoboda gibanja se tu krepi, pa tudi varnost pozornost. E, mislim, da če tega ne bi priznali, pomeni, da e, vidimo samo en del resnice, ne pa celotno resnico. In četrta stvar, najlepša hvala vsem, ki so mi pomagali pri dosegi e, mojih ciljev komisije in pa tudi vsem drugim tudi kar zadeva predstavnike in kolege v eh, odborih Juri in Libe. Menim, da če imamo takšno rešitev, potem smo svoje delo dobro opravili. Prisrčna hvala. Obrigado. Thank you, Mr. Coelho. Hvala, gospod Coelho. Eh, dragi kolegi, s tem je razprava zaključena. Čez kratek čas bomo imeli glasovanje. Če želite ostati v dvorani, Eh, imeli bomo kratek premor do 12. ure. Hvala lepa.